in zbiramo tudi eh, podpise za referendum proti privatizaciji vode in v naši državi eh, je velika podpora za tak referendum. Hvala lepa. Kolegi, pravkar sem dobil informacijo, da bo prišlo do majhne zamude, kar zadeva prihod eh, gospoda Bajdna. 10 do 15 minut. Tako da lahko nadaljujemo z obrazložitvami glasov, preden pa to storimo, imam še sporočilo. Pozdravljam maroško delegacijo, dragi kolegi. V veliko veselje mi je, da vas lahko obvestim o tem, da bo delegacija maroškega parlamenta pod vodstvom njegovega predsednika Obena Albaritradi in predsednika eh, zbornice Mohamed Al-Shamija, da so obiskali naš eh, parlament s ciljem obiska oziroma izvedbe sestanka mešanega parlamentarnega odbora za Maroko. Pozdravljam vse člane te delegacije. sopredsedniki tega mešanega odbora sta gospa Mubarak Bovajda, ki je predsednica odbora za zunanje zadeve, narodno obramo in islamsko vprašanje in gospod Panceri, ki je poslanec v Evropskem parlamentu. Evropski parlament ugotavlja, da so odnosi med Evropsko unijo in Marokom odlični. To se izraža tudi v sprejemu skupnega eh, dokumenta, v katerem eh, Maroko dobiva eh, nov status, nov okvir za pogajanja. S tem se bodo še okrepile vezi med Evropskim parlamentom in državami Magreba. In poglobili bomo tudi sodelovanje pri reševanju skupnih vprašanj delo, ki poteka v Evropskem parlamentu, bo prineslo dobre rezultate in izboljšalo sodelovanje med obima parlamentoma. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko, k, ponovno k obrazovitvi glasov in sicer k prepovedi uporabe cianida v rudarstvu. Gospod Mesaroš, še ki na mojem seznamu. Gospod Mesaroš